I think we should start. Wir sind zwar noch nicht so. Zdaj, kolegice in kolegi, nismo še tako zelo številčno zastopani, ampak upam, da bo ta ali oni še prišel. Ampak, ker imamo kar poln dnevni red, menim, da bi bilo dobro, če začnemo. Vse vas prisrčno pozdravljam na našem današnjem sestanku in začenjamo s prvo točko dnevnega reda, gre za sprejetje dnevnega reda, imate kakršne koli ugovore, želje po spremembah, če ne, potem. Naj vas informiram, da smo zamenjali vrstni red eh, glasovanja. Tako da bomo začeli z diakonijo, preden bomo glasovali o resoluciji o Bologni, ampak tudi tukaj ni ogovora, tako da je to sprijeto. Druga točka je sprijetje zapisnikov. Osnutek zapisnika sestanka 22. in 23. januarja boste našli v vaših gradivih za sejo. Imate kakršnekoli pripombe k zapisnikom? Ne, potem predlagam da kot običajno ugotovimo, da so zapisniki sprejeti, če do konca tega sestanka ne bo nobenih eh, pripomp. Točka 3. Sporočila predsednice, danes imamo na voljo tolmačenje francosko, nemško, angliško, italijansko, angliško, grško, špansko, portugalsko, češko, estonsko, mađarsko, polsko, slovensko, bulgarsko in romunsko das Treffen webgestreamt wird. Naj vas informiram tudi, da nas prinašajo po spletu. Ker pa zadeva sklepe koordinatorjev z 22. februarja, naj povem, da so sklepi z dne 22. februarja, ki so bili poslani 23. februarja vsem članom odbora za kulturo, veljajo za sprejetje, ker do roka 27. februarja ni bil vložen noben ugovor in s tem sem že zaključila z svojimi sporočili in a, takoj prihajam na četrto točko dnevnega reda. Gre za a, pregled oziroma obravnavo osnutka mnenja o razmerah na mačarskem, eh, glede na resolucijo, ki jo je parlament sprijel 17. maja 2017. Sama sem tu poročevalka, zato bom zauzela svojo drugo funkcijo poročevalke. Okay? in predstavila svoje mnenje. Ta točka na dnevnem redu je zelo pomembna, ne gre samo za zelo resno eh, in zaskrbljujočo temo, temveč tudi za poseben postopek, ki ga prvič izvajamo v tem parlamentu in ki odraža tudi resnost situacije. Gre namreč eh, za eh, postopek v skladu s sedmim členom. Spomnili se boste, da je Evropski parlament 17. maja 2017 sprijel resolucijo, kjer smo zaprosili odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, da uvede ta postopek in na plenarnem zasedanju pripravi ustrezen predlog za sprijetje ukrepa v skladu s 7. členom Evropske pogodbe. Moje mnenje pa je del tega postopka. Kot se boste spomnili, smo v našem predlogu resolucije pozvali mađarsko vlado, da odpravi zakon o o državnem visokem šolstvu. O tem smo že razpravljali na sej koordinatorje. Smo prisluhnili rektorju Centralne Evropske univerze, gospodu Ignatjevu, ki nas je obvestil o trenutnem položaju in eh, od takrat sem tudi v stalnem stiku z njim, tako da ostajem na tekočem, kar zadeva državljanje tekoči postopek. Komisija pa je v mestnem času uložila tožbo na Evropskem sodišču glede za, tega zakona o nacionalnem visokem šolstvu, ki ni v skladu z pravili notranjega trga. Z gospodom Ignacijevem sem se pred kratkim povezala za to, da bi ugotovila, kakšna je trenutna situacija in v tem smislu bom vložila še dva predloga sprememb. Ugotovila sem namreč, da so načrtovali obiz delegacije v ZDA, kjer naj bi v New Yorku raziskali eh, te postopke. Mađarska stran je ta obisk odpovedala in ga preložila na dan po volitvah, točno dan po volitvah, eh, nisem prepričana, ali se bo to resnično zgodilo dan po volitvah ali pa se bo ta datum ponovno preložil. In eh, v predlogu spremembe bom to tudi ustrezno omenila, da obžalujemo, da se je postopek še naprej zavlekel in da še nismo našli neke rešitve. Medtem smo se obrnili tudi na mačarsko vlado z prošnjo, da čimprej poiščejo rešitev za Centralno Evropsko univerzo. To so nam pisno tudi zagotovili, in sicer, da bodo poskušali najti neko primerno rešitev, ki bo omogočila nadaljnje delo e, te e, Evropske univerze kar bom ustrezno izrazila v svojem mnenju. V mnenju sem se osredotočila tudi na situacijo romskih otrok, ki je prav gotovo problem, problem, ki ga ne poznajo samo na mačarskem, ampak eh, to poznamo tudi iz drugih držav v regiji. Ker pa je socialna izključenost eh, romskih otrok, eh, otrok odločilna za nadaljno izključitev izobraževanja, sem želela še enkrat posebej upozoriti na to problematiko. To namreč tudi sodi na naše področje dela. Prav tako sem omenila močno omejitev medijske svobode zaradi poseganja države. Spomnili se boste burne razprave o medijskem zakonu na Mačarskem. Takrat je mačarska vlada poskušala nekaj storiti, umaknila je ukrepe na osnovi posredovanja tudi evropskih institucij, še posebej ko gre za ukrepe, ki bi se nanašajo na tuje programe, naprimer um, RTL. To bo prav gotovo odigralo svojo vlogo tudi v poročilu odbora Libe. Ker pa smo deloma pristojni za to področje, se mi je zdelo smiselno, da v svojem mnenju upozorim tudi na to. In sicer da je treba zagotoviti pluralnost medijev, svobodo medijev, kar je pomembna demokratična vrednota, tako da pričakujemo, da jo bodo na mačarskem zaščitili. Mislim, da bi se morali v mnenju omejiti na naše pristojnosti, gre za izobraževanje, kulturo, medije, da se samo o teh temah vsega, eh, izrečemo v našem mnenju. Vse ostalo lahko mirno prepustimo odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in drugim odborom, ki bodo prav gotovo podali svoja mnenja. Tako da vas prosim, da se v svojih predlogih sprejemo osredotočiti na ta tri področja. Se nismo splošno pristojni za to tematiko, temveč samo za določene dele. Mnenja to vrstnim poročilom morajo ustrezati ustreznim pravilom. Zato imamo kar nekaj manevrskega prostora glede tega, kaj lahko sporočimo. In v tem smislu se že veselim vaših predlogov in pripomp. Najprej bodo dobili predlogov besedo poročevalcu Senci, mm, za IRS je gospa Šojdorova pristojna, ki pa je danes ni, zato ne vem, kdo bo spregovoril, mm, Sabine. Prebrala bom in to je zresno pravim eh, mnenje gospe Šojdorove. Svoje mnenje bom podala kasneje, če bom imela priložnost. Situacija na mačarskem je zaskrbljujoča, zato je legitimno, da postavljamo vprašanja in da nas zanima položaj univerz in medijev na mačarskem, prav tako pa moramo spoštovati pravico mačarske, da ta problem reši sama. Zahvaljujem se predsednici za mnenje, ki odraža resno situacije na mačarskem kot ELS. Takoj pozivamo k dialogu za mađarsko vlado glede problematičnih vprašanj. Mnogo je se spreminjamo in moramo počakati nekaj časa, da bomo videli končni rezultat. Osnovna točka našega zanimanja je više šolstvo, Na tem področju je prišlo do odzivov mačarske vlade, zakon je bil spremenjen, ga pa še vedno obravnava Evropsko sodišče, tako da moramo počakati na sodbo Evropskega sodišča, preden sprejemo stališče. Mačarsko vlado moramo spodbujati, da še naprej ostaja v dialogu z vsemi deležniki. Vedno smo branitelji univerz in izobraževanja in bomo pozdignili glas pri kaznovanju kakšne univerze na politični ravni. ELS se zauzema za enakopravne pravice do šolanja za vse državljane dolgoročni probleme je situacija romskih otrok, kar pa ni problematika samo Mačarske, ampak tudi drugih držav. Tukaj smo prejeli veliko priporočil od Evropske komisije, vendar ne vidimo nujnosti, da bi to omenjali v mnenju odbora za kulturo, kar zadeva Nemčapčak časopis, ki je omenjen v delo o medijih, ne vem, če sem to dobro izgovorila, Tukaj se pojavlja mnogo vprašanj. Eh, zaprtje časopisa, za zaprtje je bil odgovoren lastnik, ne pa vlada, ta lastnik pa naj bi povezan z vladno stranko, to ni drugače kot to, kar se dogaja v drugih državah v regiji, naprimer na Češkem ali Slovaškem. V tem smislu bom eh, pripravila tudi svoje predloge sprememb se pa že veselim plodnih razprav. To je bilo torej mnenje gospe Šojdrove. Najlepša hvala. Gospod Jakono je naslednji. Uh, eh, Lini Mari, absolutno akord, ko propunere, da je viz, kot da je. Popolnoma se strinjam z vašim mnenjem v glavnih potezah. Imam pa tudi kakšno pripombo. kar zadeva sam postopek, eh, je razlika med poročili in mnenji, kar je povedala tudi gospa predsednica. Poročilo je instrument, je en instrument našega dela, mnenje pa drugačen instrument. No, lahko bi poročilo primerjali z vlakom, z mnenje pa z tramvajem. To se pravi, da lahko na vlak spravimo bistveno več tovora kot na tramvaj. In zato sem poskušal, kolegice in kolege, prepričati tudi pri svojem mnenju, da se ne bi vključevalo elementov, ki niso nojno potrebni. Kar pomeni, da moramo ostati pri glavnih eh, mnenjih, eh, pri glavnih mnenjih sporočilih. Hvala lepa, Helga, torej plije naslednjem. Hvala lepa, Petra. Srečo imam, kot običajno, da lahko povem čisto svoje mnenje in s tem bom takoj začela. Pripravo mnenja o eh, situaciji na Mačarskem je treba gledati v eh, kontekstu situacije v Evropi. Mačarski sociolog, psiholog Ivan Karas, ki je objavil delo eh, za tone Evrope, kjer je zapisal, da je treba bolje razumeti, kaj se dogaja v vzhodni Evropi in da je izhod iz Sovjetske unije in eh, iz vzhodne mentalitete nekaj popolnoma drugega, kot se dogaja na Zahodu. tudi v Nemčiji potem, ko je bila nacistična Nemčija premagana srni zaveznikov. Vendar pa se mi zdi zelo nevarno, če ne omenjamo dejanj, kot jih izvaja Orban in eh, drugi. Ampak tukaj moramo opaziti, kaj povemo, ker eh, moramo poskrbeti za večjo integracijo Evropske unije, če bomo kritizirali kar eh, vse pa vprek, potem tega ne bomo dosegli. Mislim pa, da moramo kot Evropska unija jasno izpostaviti in braniti pravno državo. Proti Poljski naj bi izvedli postopek eh, v skladu s srbinščino, to se nam zdi zelo pomembno. Vendar pa se zdi, da če kritiziramo Kašinske ali pa Orbana, s tem eh, samo koristimo obim. Zato moramo poskrbeti za obramo tistih, ki zastopajo evropske vrednote. Imam veliko pripra prijateljev, ki so liberalni demokrati in si želijo uh, da jih Evropska unija ščiti pred nacionalističnimi izpadi v lastnih državah. In eh, te ljudi je treba podprijeti, tiste, ki niso nacionalistični, tiste, ki se zastopajo za eh, pravice manjšin, žensk, za pravico do splava in podobno. Se zastopajo tisto, kar so temelji Evropske unije in kar je zapisano v naših eh, temeljnih pogodbah. In vse to moramo braniti, kadar je postavljeno pod vprašaj. To je naša naloga. Orbanova vlada je rekla, da komisija lahko naredi to, kar hoče in Mačarska bo glasovala proti, tako da ne morejo narediti nič, ker je potrebno soglase. Kljub temu pa so te države dolže upoštevati mnenja, ki prihajajo iz Bruslja. Pogosto slišimo, da naj bi bil Brusel neki štab, ki od zgore na vzdolj predpisuje, kaj naj bi države počele. Ampak to je napačna presoja, ni, tega ni mogoče narediti. Ampak če nekdo trdi, da je tako, potem je to narobe. Evropska unija ali Junker ne morejo predpisovati Italiji, kakšno politiko ERO bodo vodili. Lahko napišejo svoje priporočila znotraj evropskega eh, semestra, lahko imajo postopek za varovanje pravne države, ampak v končni fazi ne more Evropa pa predpisovati ni česar, saj nismo združene države Evrope. Žal ne. Zato nacionalne vlade morajo prevzeti veliko odgovornost eh, in se temo primerno tudi vesti. Tako torej razmišljam eh, o teh zadevah, v tem smislu bom pripravila tudi predloge sprememb sem pa popolnoma pripričana, da je naša dolžnost, da branimo pravno državo v Evropi in tudi na Mačarskem. In to brez pardona. Če bomo začeli s tem, da tega si ne želijo na Mačarskem, pa da bi glasovali za Brexit in tako naprej, potem ne bomo prišli nikamor. Na vsak način moramo te zadeve braniti, čeprav sem tudi sama demokratka. In če je bil brexit pač izglasovan, ga je treba sprejeti, ker je bil demokratičen, čeprav se mi zdi to narobe. No, zdaj še imam dve prijave k besedi. Kolega Zver in eh, kolegica Boško, ker mora gospa Ferhajen uh, oditi, bi dala kot prvi besedo. Hvala lepa. Zdi se mi pomembno, da upravimo svojo nalogo v okviru priprave mnenja k poročilu odbora Libe. Jasno moramo pokazati, da smo v postopku, ne samo v postopku resolucije, kjer samo podajamo svoje mnenje. V tem primeru moramo natančno proučiti, katere so pomembne teme, katere so tista dejanja, ki niso v skladu z evropskimi pogodbami. Vse točiti se moramo na tisto, kar je v nasprotju z načeli Evropske unije. In tukaj imamo kar nekaj točk. V primerjavi z drugimi državami je Mačarska problematična, ker formalno lahko zadeve rešujemo z dialogom, z vplivom Evropske unije. Mar se kaj pa se je umaknilo, se je umaknilo na tej osnovi, naprimer zakon o medijih, tukaj je Mačarska naredila korak predaleč in je potem naredila korak nazaj, tako da je spet v okviri, skrajnih okvirih evropske zakonodaje. Videli pa bomo, kako se bo to odražalo v praksi, ali bo medijska svoboda resnično zaživela tudi v praksi. Dejstvo je, da je lahko imamo komercialne razloge za ukiritev nekega časopisa, ampak vprašanje je, zakaj je prišlo do teh komercialnih eh, razmer. Zadeve moramo torej zelo skrbno proučiti in biti pri tem previdni. Sem pa pripričana, da se moramo osredotočiti na tiste zadeve, ki so v povezavi s sedmim členom. Če se bomo osredotočali na splošne zadeve, potem bomo razvodenili celotno no, poročilo. Zato se moramo osredotočiti na tiste zadeve, ki so povezane dejansko z eh, sedmim členom, kolegica Boškovič. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da moram povedati, da se s marsičem ne strinjam. Tukaj kar nekaj napak ali napačne interpretacije, kar zadeva zakon o visokem šolstvu ali romskimi otroki. Zato bi vse prosila, da ne uporabljate dvojnih standardov in stigmatizirajte v tem mnenju. Mačarska sodi v evropsko družino in eh, prav tako spoštuje in eh, brani evropske vrednote. Vodi sicer eh, konzervativno politiko in se ukvarja tudi za zaščito ženske, zato zavračam vrednost. Zavračam vašo trditev, da je mađarska vlada nacionalistična kot nekaj negativnega. Gre namreč za obrambo vrednot, ki so nam pomembne. Nekatere zadeve v mnenju niso jasne. Naprimer, izpustili ste dejstvo, da je Evropska komisija priznala, da so zakoni v visokem šolstvu, v drugih državah bolj omejujoči kot eh, mađarski zakon. Mađarska je pripravljena na pogajanja, na kompromise. Pokazali smo našo pripravljenost in eh, dobro voljo, pripravljenost, da se pogovorimo z ustreznimi inštitucijami, povezali smo se tudi z univerzami, naprimer na kitajskem. Enako lahko velja tudi za Centralno Evropsko univerzo. Zahvaljujem se tistim, ki so povedali, da sprememba zakona zdaj ni aktualna, ker je treba počakati na sodbo sodišča. Kar pa zadeva segregacijo romskih otrok, eh, še posebej ste izpostavili mnenju, da to ni specifični problem eh, Mačarske. Mačarska je storila veliko, da bi izboljšala položaj romskih otrok, ki eh, starejši od treh let lahko obiskujejo malo šolo in vrtec. njihova prisotnost v vrci se je tudi povečala, tako da je bilo ustvarjenih nekaj pozitivnih korakov, kar je priznala tudi komisija, komisarka Jurova je sama omenjala, da čeprav so, da je bilo spremenjenih kar nekaj tudi nacionalnih zakonov, tako da smo priča velikim eh, korakom. Uh, naprej, je Mačarska pa tudi odprta za nadaljne sodelovanje. To je seveda problem, ki ga bo treba rešiti na dolgi rok. Najbolj kritične pa so pripombe glede medijske politike vlade. Naj povem, da deveti člen mačarske ustave pravi, da Mačarska uh, brani pluralizem uh, mnen in svobodo medijev. Imamo zakon o medijih, eh, ki pravi, da imajo uredniki in novinari uredniško svobodo. Karkoli se naprimer natisne v tiskanih medijih, je odgovornost lasnikov in urednikov kar zadeva časopis Nepsaročak. Dejstvo, da je bil časopis ukinjen, ni povezano z vlado. Ta časopis je imel avstrijskega lasnika je od leta 2007 in lasnik se je odločil za ukinitev. in za odprtje spletne strani. To ni vprašanje, s katerim se ukvarja vlada, ampak je čisto komercialna odločitev. To ni povezano z neko črno listo novinarjev. Če eh, kdo vidi kakšno težavo, lahko vloži pritožbo na mm, medijski svet, neodvisno telo z devetimi člani. Če komu kaj ni všeč, lahko torej vloži pritožbo na svet tukaj vlada ni, ima nobene odgovornosti. Upam, da bomo naše kompromisne eh, predloge tako, da bomo pripravili uravnoteženo poročilo oziroma mnenje. Najlepša hvala, gospod Zver. Hvala lepa za besedo. Jaz se popolnoma strinjam z gospod Boskor. Menim, da gre za pretirano politizacijo tega vprašanja. Mačarski predsednik vlade je že nekajkrat pojasnil v Evropskem parlamentu situacijo. Uh, vedno je vselej pogumno prišel v Evropski parlament in neposredno pojasnil razmere. In karkoli se je dogovorilo, se je dogovoril z Evropsko komisijo, če je bilo treba, so tudi to speljali oziroma popravili. Ne? Uh, on je eden redkih, ki v Bruslu ne govori eno, v domači prestolnici pa drugače. Torej, jasno je bilo tudi rečeno že pred letom ali dvema, da uh, univerze ne bo odpravil ta zakon, ne? E, da vla, mađarska vlada nima tega namena, ampak vendarle se ne nehno pojavljajo to vrstne laži ali pa insinuacije. Tudi kar se integracije Romov tiče, poznam razmere na mađarskem, situacija ni slaba, Eh, tako kot v nekaterih drugih evropskih državah, celo v zahodnoevropskih državah je, imajo večje težave s segregacijo kot na Mačarskem. Ne nazadnje ima Fides ponovno poslanko, ki je postala celo podpredsednica Evropskega parlamenta. Tudi to je nekaj uh, uh, pohvalno vrednega. Torej jaz mislim, uh, da vendarle malo pretiravamo, ne, madžarska vlada je demokratično izvoljena, res ima ogromno večino, eh, jaz upam, da bo tudi na naslednjih volitvah nekaj podobnega, ampak eh, včasih bi morali imeti eh, enake vatle za enake stvari. Recimo v moji državi je veliko večja medijska neravnoteženost, pa se noben ne sekira zaradi tega. Smo že nekajkrat poudarjali tudi na odprti sceni na plenarnih zasedanjih Evropskega parlamenta. Če se pa kakšen levi medij ukine, ne, pa je takoj vihar v kozarcu vode. Ne. Um, pa tudi evropska javnost je počasi že naveličala tega, da ne nehno Mađar, Mađarsko pa še eno drugo državo postavljajo na pranger in uh, na ta način poskušamo vplivati na javno mnenje zlasti, če so v tistem času tudi kakšne volitve nacionalne parlamente torej jaz se z, eh, ne podpiram te resolucije, sem zelo kritičen do nje, eh, vendar eh, se bojim, da bom ustal v veliki manjšini. Hvala lepa. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, ich habe gehört, die Kommission möchte sich nicht äußern. Ja, hvala lepa, komisija ne želi podati svojega mnenja gospod Diakonu še enkrat. Hvala lepa, gospa. Predsednica, tema se mi zdi izjemno pomembna, tudi če gre samo za mnenje. Se lahko pride do predsedničnega primera. pri mnenjih, ki smo jih na zadnje slišali, sem razmišljal o tem, kaj se dogaja na, v Romuniji. E, televizijska hiša, ki je zelo angažirana na politični ravni, že leta izgublja denar, je praktično na robu stečaja. Vendar. In e, bi bilo treba samo pritisniti na gumb in tega podjetja ne bi bilo več. Ampak to se ne zgodi zato, ker bi takoj nekomu učitali, da pridehaja do kršitev medijske svobode. Hvala lepa, hvala lepa za vsa vaša mnenja in pripombe. Jasno je, da je to zelo kontroverzna tema. To ne bo kontroverzna tema samo v našem odboru, ampak v celotnem parlamentu. Mislim, eh, da se vsi zavedamo, da lahko na papir eh, zapišemo marsikaj. Nekaj je zapisano v ustavi, nekaj drugega pa je realnost. Eh, ni dovolj samo zakon za omejevanje medijske svobode, tukaj so tudi drugi načini, drugi vzvodi. Zato, da lahko finančno onesposobimo delovanje posameznih eh, medijev. In to je pač nekaj, na kar moramo biti pozorni. Saj je medijska svoboda, pluralizem eh, in podobno. Nekaj, kar sodi med osnovne vrednote Evropske unije. Pa ne samo, to, to je tudi ključnega pomena za delovanje vsakašne demokracije. Zato moramo biti tukaj izjemno pozorni in skrbno pogledati, kje se omejuje delo novinarjev tudi izven okvirov zakonov. Strenjam se z Helgo, izredno se strenjam z Helgo, da moramo storiti vse za obrambo naših osnovnih vrednot, pa ne, ne z nekim klasičnim paternalizmom, ki ga vedno očitajo Evropski uniji. Gre za vrednote, ki jih moramo obraniti in poskrbeti za to, da bodo spoštovane ne samo takrat, ko se podpiše pogodba. Sama sem bila naprimer v delegaciji za Hrvaško, ko Hrvaška še ni bila članica Evropske unije In takrat smo si zelo prizadevali za to, da bi te osnovne vrednote, ki smo se jim zavezali, da bi bile spoštovane v državi, ki pristopa Evropske unije. Vendar pa eh, ne gre, da je treba te spoštovati samo do podpisa pogodbe, ko pa je nekdo znotraj Evropske unije, potem pa ga ne briga več za te vrednote. Ne. Vsi skupaj moramo skrbeti za to, da se bodo te vrednote vedno spoštovale. To ne velja samo za Mačarsko, ampak tudi za Mačarsko, kjer nas se mora skrbeti, kar pa zadeva samo univerzo. Res je, da je mačarska vlada pripravljena voditi dialog, to sem tudi zapisala svoje mnenje, mnenju, in da pač pričakujemo, da se bodo ti pogovori hitro izvršili, tako da bi ustvarili pogodbe za CEU in druge univerze, tako da bodo lahko te delovali naprej. In to na tak način, da bo to mogoče še drugo leto in leta naprej. Po mojem mnenju se trenutno izvajanje politika zavlečevanja. že približno eno leto vlada zelo negotova situacija, tudi kar zadeva položaj univerze v Budimpešti, tako da ne moremo popolnoma pričakovati, da bo mađarska vlada izpolnila svoje obljube in pripravila eh, dolgoročno rešitev. Vsekakor bom z veseljem eh, prebrala vaše predloge sprememb in resnično upam, da bomo kljub vsem eh, političnim nasprotjem prišli do nekega uravnoteženega mnenja v imenu odbora kultura, kultur, za kulturo. 26. marec ob 14. uri je rok za vložitev predlogov sprememb. 16. maja bomo glasovali o tem mnenju, na plenarnem zasedanju pa bo potekalo glasovanje v mesecu juniju. Najlepša hvala. Wir kommen dann jetzt zum. Sedaj pa je pred nami peta točka dnevnega eh, reda in sicer predstavitev projekta uh, Orodje za spremljanje kulturnih in ustvarjalnih mest. Uh, to bo predstavilo skupno raziskovalno središče. torej Culture and Creative Cities Monitor, to je instrument za merjenje kulturnih in ustvarjalnih mest. To orodje bodo lahko koristila tista mesta, ki, oziroma tisti organi, ki se ukvarjajo za kulturnim razvojem mest. In sedaj bom takoj predala besedo gospe Valentini Montaldo in pa gospodu Stino Ferlajnu in sicer iz bruselske e, pisarne. Lepo vaju oba pozdravljam o našem odboru. Ne vem, kako se bosta eh, delo razdelila. Dajala bi, da dobita kakšnih sedem minut, potem pa bo sledila razprava. Lepo vajo pozdravljam tako v odboru in beseda je vajna. Ja, so first of all, thanks a lot for your kind invitation. Najprej bi se rada zahvalila za prijazno povabilo. Zelo sem vesela in počaščena, da sem danes v tem odboru. Sedaj bi morali uh, zagledati eh, prosojnice. No, tako. Najprej bi vas rada nekaj vprašala. Kaj so Eh, po vašem mnenju najbolj kulturno ustvarjalna mesta v Evropi. Katera so ta mesta in kakšen vpliv ima lahko kultura na družbo in na gospodarstvo? In kaj je še pomembnejše, kako bi lahko merili takšen vpliv? Glede na teme, sa katerimi se ukvarjate v tem odboru, so to verjetno vprašanja, sa katerimi se soočate. Takrat, ko zbirate dokaze za to, da bi podprli ulaganje v kulturo v Evropi. V skupnem raziskovalnem središču smo eh, preteklo leto julija uspešno sprožili sistem za merjenje eh, tega področja in eh, prinašamo kakovostne informacije in pa kvantitativne kazalnike, zato da bi politikom ponudili odgovore na to vrstna vprašanja. gospod Navračič, komisar, je podporil to orodje, kajti na ta način bi lokalnim oblastem dali v roke orodje, s katerim bi lahko merili kulturni razvoj in bi lahko tudi izmerili, ali so njihova mesta kulturno privlačna, ali so odporna in ali so vključujoča. Prečeli smo z analizo uradnih statistik. Tukaj smo se poslužili tudi Eurostata, uporabljali pa smo tudi eh, eksperimentalne podatke, ki prihajajo sa spleta. Eh, in sicer smo uporabljali zanesljive in primerljive kulturne statistike. Kaj je nov vidik eh, tega projekta? Poskušali smo gledati mimo uradnih statistik. Eh, osredotočali smo se tudi na TripAdvisor. Ta je bil zelo koristen, kajti izbrali, eh, preko tega smo izbrali tudi podatke glede obiskov muzejev in koncertov in tako naprej. Potem pa smo opredelili 168 ustvarjalnih in kulturnih mest v, Evropi, v evropskih 30 državah. In sicer smo pri tem uporabljali mednarodno primerljiva merila. Opredelili smo 93 mest, ki so bila Evropske prestolnice kulture ali pa so bila v ožem izboru, potem 22 mest, ki so UNESCO ustvarjalna mesta in pa še drugih 53 mest, ki gostijo vsaj dva mednarodna kulturna festivala. Naslednji korak je bil ta, da smo merili in uh, klasificirali vsa ta mesta. Pri tem pa smo uporabljali 29 eh, indikatorjev, ki smo jih skrbno izbrali. Začeli smo z 200 timi, potem pa smo jih izbrali 29, pri, tem, eh, pri čemer pa smo se upirali tudi na določeno literaturo. Um, te, eh, in sicer smo te indikatorje potem porazporedili v tri poglavitne skupine. V prvi skupini merimo uh, prisotnost muzejev, um, gledališč, koncertnih dvoran. Uh, Eh, in pa tudi eh, merimo število obiskov. Na ta način smo hoteli ugotoviti, kako živahno kulturno, eh, kako kulturno živahno je mesto. Potem druga skupina kazalnikov zajema delovna mesta v ustvarjalnem gospodarstvu. Eh, tukaj je šlo tudi za nove dizajne. Želeli smo eh, razumeti, eh, kako kultura prispeva k lokalnemu gospodarstvu. In potem v tretji skupini, to je torej tretja točka, okolje, ki omogoča kulturo, smo ugotavljali, do kakšne mere mesta omogočajo kulturni razvoj. Gre za vprašanje, ali je bilo možno ustvariti tolerančno vzdušje. Torej, kaj so naši izsledki? Najprej smo si uh, poskušali zamisliti idealno um, uh, ustvarjalno in kulturno mesto. Kaj smo ugotovili? Ni enega mesta, ki bi blestil pri vseh uh, merilih. Mesto smo, pravzaprav bi bilo idealno mesto, če bi vzeli mešanico osmih srednje velikih mest. To bi pomenilo, da bi naprimer um, takšno mesto ustvarjalo delovna mesta kot uh, Pariz, uh, potem uh, del Lövna, uh, potem bi uh, zajemal uh, tudi um, Eindhoven uh, za nizozemske. In kaj smo ugotovili? srednje veliko mesto se zelo dobro eh, odreže v primerjavi z velikimi, zlasti kar se tiče kazalnikov, ki odražajo kulturno živahnost. Srednje velika mesta so potencialno bolj vključujoča, zato ker vsebujajo več kulture na prebivalca. Ampak kdo so zmagovalci na evropski ravni? Če upoštevamo vseh devet razsežnosti. In spet imamo tukaj mišljenico različnih mest. Tukaj imamo prestolnice in ne prestolnice. Pariz, Kopenhagen, Edinburgh in Eindhoven. To so prva mesta, eh, če jih primerjamo eh, z drugimi mesti z primerljivim prebivalstvom. Torej, Pariz je prvo eh, mesto med mesti, ki imajo več kot milijon prebivalcev. To orodje ne prinaša samo ene razvrstitve, ampak več. In sicer izhajamo iz skupine mest, ki imajo eh, primerljivo število prebivalcev. To poštevamo še BDP na glavo in pa uh, eh, stopno izvajanja. To smo storili zato, ker to naj bi bilo to orodje, orodje za učenje med mesti, kajti vsako mesto ima svoje eh, močne točke in pa svoje posebnosti. In ne nazadnje še nekaj. Eh, potem smo analizirali te podatke in prišli do tega, da kultura prispeva gospodarstv, eh, lokalnemu gospodarstvu. Med letom 2009 in 2013 je letni BDP zrastel več v tistih mestih, ki so se najbolje odrezala na indeksu ustvarjalnih in kulturnih mest. Torej, najbolj kulturna in ustvarjalna mesta so bila hkrati tudi najbolj odporna mesta, ne glede na gospodarsko krizo. Zbrali smo številne podatke in smo jih analizirali in vsi ti podatki so, na, so razpoložljivi eh, na spletni strani tega orodja. To smo sedaj nadgradili tudi z novimi funkcijami. Sedaj eh, vi lahko Eh, unesete svoje podatke, če naprimer vaše eh, mesto ni vključeno v prvo edicijo 168 mest in potem lahko svoje mesto primerjate z vsemi že vključenimi mesti. In potem boste ugotovili, kakšne močne točke ima vaše mesto in pa kaj bi se lahko vaše mesto naučilo od drugih primerljivih mest. Lahko tudi preverite morebitni eh, vpliv vaše mesto politike na uh, ustvarjanje delovnih mest. Lahko bi tudi videli, kakšne bi bile finančne posledice. To orodje so do sedaj v Evropi dobro sprejeli. Eh, kontaktirala so na številna mesta Madrid, Bologna, Valeta, Palma. Uh, Ehm, eh, vsa ta mesta so pač želela eh, razumeti, kako ne bi kar najbolje uporabljala to orodje, ali pa so mesta želela ehm, izraziti svojo razpoložljivost za prispevanje podatkov za naslednjo izdajo. Eh, o nas so poročali tudi v medijih, kot je razvidno iz prostojnice. Ehm, omenjali so nas tudi na številnih strokovnih konferencijah in pa dogodkih, kot je današnji konec leta 2018 bomo sprožili tudi spletno aplikacijo, zato da bi to orodje še približali državljanom. Eh, ta nova aplikacija bo imela tri poglavitne cilje. Radi bi pomagali mestnim oblastem, zato da bi bili v tesnejšem stiku sa svojimi eh, državljani, ko gre za kulturne eh, zadeve in sicer na lokalni ravni. Tako bodo lahko tudi bolje spodbujali kulturno politiko, lahko pa bodo tudi omogočali uporabo izsledkov tega urodja preko aplikacij mi bomo izdali tudi eh, novo eh, različico, novo eh, edicijo z aktualiziranimi podatki. Tokračna izdava pa bo tudi širša. Zbirali bomo tudi neformalne podatke, ko gre za to, kako se vzpostavljajo neformalne skupnosti. Torej, zajemali eh, eh, bomo še druge vidike, ki niso institucionalni, kot so naprimer muzeji, kajti to je že zajeto. Če pa želite še več informacij, potem prosim, pojdite na splet eh, in uporabite to urodje. Do sedaj pa se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Res lepa hvala za to zanimivo predavanje. Hvala lepa za predstavitev tega zelo novega instrumenta, kazalnikov, merilnikov. E, tukaj gre tudi za izmenjavo najboljših praks med različnimi skupnostmi. Sedaj bomo začeli z razpravo. Mislim, da ni potrebno, da smo tako formalni. E, pravzaprav je med nami samo en koordinator oziroma ne dva koordinatorja. Našli bomo kar po vrsti. Kdor se bo pač javil na, eh, k besedi, tisti bo prvi dobil besedo. Sabine, hvala lepa za to zanimivo predstavitev. Imela bi eno kratko vprašanje. Dajali ste, da so tista mesta, ki so gospodarsko najboljša, tudi najvišje na lestvici eh, ustvarjalnih in kulturnih mest. Eh, ali gospodarski razcvet pogojuje više financiranje kulturne različnosti ali pa eh, se kulturna raznolikost odraža na eh, gospodarski moči nekega mesta. Ali je, torej, kaj pogojuje kaj? Gospodarstvo, kultura ali kultura, gospodarstvo? Ali imate v zvezi s tem kakšno mnenje? Ali bomo kar neposredno odgovarjali na vprašanja? Da. Hvala lepa za vaše vprašanje. Vprašanje je zelo dobro. Torej, eh, ne bom se spuščala v eh, tehnične eh, podrobnosti, ampak zakaj tukaj gre? Gre za, umirili smo vpliv kulturnega vidika na gospodarski vidik. To smo preverjali, ne obratne smeri. Torej, mi smo merili vpliv kulture na rast eh, letnega BDP-ja. Mi smo se osredotočili samo na to smer, torej od kulture do gospodarstva in ne obratno. Da, jaz sem vas eh, tudi razumela eh, tako, da so tiste skupnosti, ki eh, so zelo močne na kulturnem področju, ki so kulturno zelo raznolike in ki so veliko ulagale v kulturo, nekako bolje prebrodile krizo kot druge skupnosti. Luigi Morgano. Hvala lepa. Hvala lepa za to predstavitev. Imel bi nekaj vprašanj. Prvič. Kdo je eh, izvedel to raziskavo ali je bila to notranja raziskava? Drugo vprašanje. Mi stavimo tudi na kulturno raznolikost in pa na vrednost kulturne raznolikosti. Kakšno je razmerje med kulturno raznolikostjo in pa opredelitvijo uh, enakih kriterijev, ki veljajo po celotni Evropi? Tretje vprašanje. Odnos do univerze glede odločitev. Uh, kako pomembne so bile univerze eh, in pa raziskovalni centri. Vemo, da je treba vzpostaviti eh, kazalnike, ki merijo potem univerze, raziskovalne centre eh, in ti kazalniki merijo potem tudi različne druge vidike. In potem še nekaj. Dajali ste, da bo aplikacija na voljo ob koncu uh, tega leta, če želimo, da uh, bodo vključena tudi druga mesta, potem bi morali uh, ta app dati na razpolago prej, sicer bomo izgubili eno leto. Ali lahko odgovorim eh, po italijansko ali po angliško, kot želite. Sì. Per quantari... Torej, kdo je opravil uh, to raziskavo? Uh, to smo opravili notranje, torej to je um, uh, izvedlo skupno raziskovalno središče. 4-5 oseb se je ukvarjalo s tem projektom. Torej, to nismo dali, um, na, v, uh, uh, torej te raziskave nismo naročili zunaj, ampak smo jo izvedli mi. Torej, mi smo poskušali opredeliti vire podatkov, ki so na razpolago uh, v Evropi. Torej, s tem se, smo se ukvarjali mi, skupno raziskovano središče. Potem, kar se uh, tiče univerz. Univerze so tudi um, na seznamu kazalnikov in to je seveda eno od področji, ki ga merimo. Tukaj gre za človeški uh, kapital in tukaj smo uh, merili, koliko ljudi študira na področju IKT-ja in pa na področju uh, humanističnih ved. Uh, tukaj smo preverjali tudi prisotnost v mestih univerz ki se pojavljajo na mednarodnih lestvicah. Torej, ugotavljali smo, kakšna je odličnost prisotnih univerz v teh mestih. Potem eh, kulturna raznolikost. To je zelo pomembna tema. Mi smo želeli vključiti merila, ki bodo objektivna, pregledna in hkrati različna torej, uh, in mesta, torej UNESCO-va mesta. Eh, torej, mi se nismo želeli omejiti samo na nazive, zato smo vključili eh, tudi tista mesta, ki gostijo vsaj dva mednarodna kulturna dogodka. Vključili smo torej eh, objektivne kriterije in tako smo lahko zajeli zelo raznolika mesta, kar se tiče kulturne proizvodnje in kar se tiče eh, gospodarske moči. In tako smo pač prišli do najbolj ustvarjalnih in kulturnih mest v Evropi. Naš pristop je bil vključujoč. Mestom smo dali možnost, da vključijo svoje podatke, kajti želeli smo zagotoviti objektivne podatke. Ampak eh, gotovo um, mesta presegajo zgolj ta vzorec, za katerega smo se odločili mi. Če sem vas pravilno razumel, dejali ste, da bo aplikacija na voljo do konca leta 2018. Torej, če želite, da se aktivirajo tudi druga mesta, Eh, potem bi bilo dobro, če bi se lahko vključila že, konca, eh, že tekom leta 2018 in če bo ta aplikacija na voljo šele ob koncu leta, potem to ne bo možno. Odgovor? No, to ne bi smelo biti problematično. Kajti mi lahko eh, vedno vključimo tudi druga mesta, torej ne samo z teh 168 mest. Če želijo druga mesta uporabljati eh, to eh, aplikacijo, potem se lahko vedno vključijo. Izbranim mestom smo uh, tudi poslali obvestilo o razvoju te aplikacije in tista mesta, ki želijo sodelovati, se lahko temu takoj pridružijo. Hvala lepa. Uh, Marita Res Imenes. Hvala lepa. Imela bi čisto preprosto kratko vprašanje. Torej, eh, kulturna in ustvarjalna mesta. Vprašanje je, do kakšne mere lahko uporabljamo tudi znanstveno raznolikost, naprimer eh, raziskovalna omrežja, izkopavanja, muzeji. Kakšen pomen ima to? Veliko ste nam povedali o umetnosti, o gledališču. Kako pa je s temi drugimi dejavnostmi, ki so bolj znanstvene dejavnosti? Kakšno vlogo igrajo te dejavnosti? Znanost je seveda odvisna od uh, opredelitve. Toda Seveda, eh, to je ena od razsežnosti, kajti eh, upoštevali smo naprimer delovna mesta na tem področju in pa eh, tudi diplomirance za univerz. Upoštevali smo delovna mesta na področju novih medijev, IKT-ja, ustvarjalne industrije. Torej, mi smo upoštevali ta vidik zlasti na področju IKT-ja. E, Imeli sem v mislih naprimer znanstvene muzeje, festivale, Torej, zanima me, ali se upoštevajo tudi to vrstne znanstvene dejavnosti. Eh, tukaj gre za razno razne eh, muzeje. Torej, vsi muzeji se tretirajo kot eh, kulturna dediščina. Torej, v tem smislu ti muzeji so zajeti. Da. Dobro, lepa hvala. Hvala lepa za vašo predstavitev. Hvala lepa tudi za vaša vprašanja. Hvala lepa za odgovore. Mislim, da je to zelo dober projekt. Moje vprašanje pa je sledeče, kako skupnosti, ki niso bile zajete v prvo spremljanje, pa bi se rade vključile, kako izvedo o tem, ali eh, se vi dejavno obračate na občine, na skupnosti, ali eh, gre to preko običajnih eh, omrežij, ali gre to preko evromest, Ali vi izvajate dejavno oglaševanje, zato da naj se mesta tega udeležijo in zanima me tudi, kako se eh, skupnosti oziroma kako se občine odzivajo na to? Kajti to je vedno vprašanje. Eh, torej pri teh razvrstitvah gre za to, da se mesta med seboj eh, primerjajo. To je precejšen izziv. Kako so se odzvale skupnosti, kako so se odzvala mesta na to? In zanima me tudi, kako bodo mesta, ki še niso sodelovala, o tem obveščena. in ali bi lahko dobili um, popolni seznam, katere občine so se do sedaj tega odeležile. Da, na vsak način. Če boste obiskali spletno stran, boste tam našli seznam vseh 168 mest, ki so bila izbrana za prvo edicijo. Na spletu boste našli tudi podrobne profile vseh 168 mest, tam boste našli kratke opise in pa eh, našli boste eh, tudi vse kazalnike, torej vse, vseh 29 eh, kazalnikov. Ideja je torej ta, da bi to orodje kar se da dobro oglaševali. Kakšni pa so odzivi? Mesta so pripravljena sodelovati, mesta bi rada konkretno um, uporabljala to orodje. In sedaj smo sredi postopka izgradnje zmogljivosti, kajti mesta uh, se obračajo na naš in želijo bolje razumeti celoten postopek. Uh, mesta to uporabljajo na, na različen način. Včasih uh, mesta iščejo pač uh, kazalnike, uh, mesta bi rada uh, videla. Um, Eh, ki se dobro odrežejo in ki ne. Poleg tega mesta iščejo tudi partnerje v evropskem projektu. Tudi to je bila zanimiva eh, reakcija, ki smo jo prejeli. Beseda se kar hitro širi, torej glas o tem se hitro širi. Mesta se lahko vedno obrnajo na nas, lahko vedno uporabljajo platformo in uh, eh, unesejo svoje lastne podatke. Eh, Emilija Romana eh, nam eh, je povedala, da torej to je deželo v Italiji in ta nam je sporočila, da bi oni isti model radi uporabili za mesta v svoji regiji. Hvala lepa, Helga Trupel. Hvala lepa, Petra. Hvala lepa za to predstavitev. Sem članica. Um, Eh, medparlamentarne skupine o kulturni industriji. Že približno deset let razpravljam z eh, kulturno industrijo, eh, razpravljamo o tem, kako bi lahko prispevali k kulturnemu vključevanju, kulturne raznolikosti. Rada bi poprašala po političnem konfliktu. Kaj smo ugotovili na zadnjih volitvah? Zlasti v mestih je tako, da tam najdemo več odprtih ljudi. Če pa se podamo v obrobne regije, v podeželje, potem tam naletimo na velike probleme. Kako se lotevate teh problemov? Eh, Kaj ti vi govorite o mestih? kako pa je z ljudmi, ki ne živijo v naših čudovitih prestolnicah, ki živijo v, um, na, podeželju, kjer, um, na podeželju, ki je bolj zapostavljeno. In um, mi želimo doseči tudi te ljudi. Um, torej, kreativna industrija se osredotoča bolj na mesta, ampak če ne bomo zajeli podeželja, potem bomo imeli ob koncu upraviti s političnim problemom. Ali ste se lotevali tudi tega vprašanja? Odgovor je. Ne, iz čisto preprostega razloga. Mi smo se osredotočali na mesta. Zato, ker eh, pač eh, mesta imajo vedno močnejšo ulogo v zadnjih eh, desetletjih. Želeli smo začeti z modelom, um, uh, ki se nanaša na tiste kraje, za katere imamo na voljo podatke. In za mesto imamo na voljo podatke. Eh, za podeželje pa nimamo toliko podatkov. Jaz mislim, da bi se morali ukvarjati tudi z eh, podeželjem, ampak ta hip imamo težave z podatki v zvizi z podeželjem, ampak kot rečeno, ta hip se bomo osredotočali zgolj na mesta. Hvala lepa, da ste bili danes z nami, hvala lepa za predstavitev tega projekta. Vsi vam še naprej želimo veliko uspeha eh, in želimo vam, da bi se eh, tega urodja posluževalo eh, kar največ mest. In sicer želimo, da mesta med seboj ne bi samo konkurirala, ampak da bi izmenjevala izkušnje. Tako lahko mesta vidijo, kako se lahko zgledujajo po drugih mestih, mesta lahko potem vidijo, kje se morajo bolje odrezati kajti vidijo, ki so druga mesta naprednejša. Torej, res lepa hvala za vaš angažma in želim vam veliko uspeha pri vašem delu. So, Ostali bomo pri kulturi. Sedaj pa bomo imeli razpravo z Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologijo za prihodne pobude eh, na področju kulturnih in kreativnih industrij. Pozdravljam Martina Kerna, ki prihaja iz Budimpešte in sicer je on začasni direktor EIT-ja, Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo. On nam bo poročal o novih pobudah Evropskega inštituta. Eh, spregovoril bo o eh, inovativni skupnosti za eh, kulturno in kreativno industrijo. To je zelo napet projekt. Gospod Kern, beseda je vaša za nadaljnjih pet ali sedem minut. Hvala lepa. Lepo vas pozdravljam. Lepo se zahvaljujem, gospod predsedojoči, za to povabilo mislim, da se bo e IIT prvikrat lahko predstavil v tem odboru. To je zelo dobra priložnost, kajti ravno delamo na strategiji za inovacijsko skupnost na področju kulturnih in kreativnih industrij. Preden pa spregovorim o tem, vam bom podal pregled nad uh, našim inštitutom. Morda tega inštituta ne poznate tako dobro, morda ne veste, kaj smo dosegli, kasneje pa bom spregovoril o prihodni strategiji. strategiji. Eh, poskušal bom biti kratek in se držati petih minut. Najprej bi vam rad eh, podal ozadje, zakaj so eh, ustanovili EIT. Zato, ker smo imeli občutek, da Evropska unija na področju inovacij zaostaja. Evropa je zelo dobra na področju raziskav, zato imamo tudi zelo dobre primere. Toda Evropa ni tako dobra pri dajanju na trg novih uh, storitev in pa proizvodov, če se primerjamo z Azijo, z Izraelom, z Ameriko. EIT, Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo, smo ustanovili leta 2008. In EIT je želel eh, zapolniti eh, to vrzel, kajti po eni strani smo imeli dobre univerze, dobre raziskovalne centre, po drugi strani pa smo imeli premalo inovacije. In želeli smo spodbujati partnerstva med, eh, raziska, med raziskovalnimi inštituti, med podjetji in med univerzami. Želeli smo, da študenti postanejo bolj podjetniški. Želeli smo, da ustanavljajo eh, zagonska podjetja, želeli smo, da so to zgodbe o uspehu, želeli smo, da izstopijo iz laboratorijev in posežejo na trg. To je mandat EIT-ja. Deset let kasneje lahko ugotovimo, da je EIT-ju to uspelo. Vzpostavili smo veliko inovacijsko skupnost, imamo več kot tisoč partnerjev, ehm, to so zagonska podjetja, eh, podjetja, tudi industrija. Eh, in ustanovili smo veliko eh, vozlišč v Evropi. Imamo šest inovacijskih skupnosti, ki se ukvarjajo z družbenimi izzivi. Zato torej pri IIT-ju gre. Ta hip se ukvarjamo za digitalizacijo podnebnimi spremembami, zdravstvom, obnovljivimi viri energije in pa surovinami. To so za nas poglavitni družbeni izzivi želimo ustvariti še dve novi inovacijski eh, skupnosti in sicer na področju proizvodnje in pa urbane mobilnosti. mobilnosti. To so področja, kjer bo inovacija ustvarjala nova delovna mesta in tako bo Evropska unija postala eh, znova bolj vodilna. Sedaj eh, lahko naše dosežke tudi pokažemo, kajti eh, um, uh, izvedena je bila naprimer um, uh, presoja vpliva uh, EIT-ja na gospodarstvo in družbo. Ustvarili smo preko 6000 delovnih mest in pritegnili tudi ogromno tujih naložb v podjetja, zagonska podjetja, vse, kar je bilo podprto na trg, pa smo dali tudi 400 inovativnih izdelkov in storitev. Tako da AIT res deluje, imamo konkretne rezultate, prinašamo rešitve za različne družbene izzive. Recimo en primer, če greste lahko naprej, prosim, še ena prosojnica. Tu recimo vidimo te nove oblike baterij, tehnologij, skeleton technologies. EIT je to podporil. Recimo tu vidimo lep primer, to prihaja iz majhnega estonskega mesta, iz Univerze Tartu. Tam že od 90-ih let raziskujejo grafine in eh, vse naprave, ki shranjujejo energijo na poseben način. Potem, ko so se pridružili skupnosti EIT, potem, ko so bili v stiku z ekosistemom EIT, je ta majhen raziskovalni projekt postal velika zgodba o uspehu in sedaj imamo že več kot 40 milijonov naložb, imamo 100 zaposlenih, imamo veliko različnih naprav za shranjevanje energije, to uporablja tudi Evropska vesoljska agencija, torej tu res vidimo, da je bilo to vsega prenešeno prakso v sektorju mobilnosti. To je lepa zgodba o uspehu. Majhen raziskovalni projekt lahko s pravimi povezavami preko inovacijske skupnosti postane velika zgodba o uspehu, ki hitro raste. Tu tudi vidite izvršnega direktorja. Vesel je vseh stikov in podpore strani EIT-ja za to, da je uspel. Njemu samemu to ne bi uspelo brez naše podpore. ET ima tudi močno izobraževalno dimenzijo. Recimo en primer naših programov izobraževanja podjetnikov, tudi v okviru podjetja, mogoče je to zanimivo za vas. Mi skušamo tu sklejevati tehnične diplome z drugimi, ki obstajajo na univerzah, torej z močno dimenzijo podjetništva, tako da mogoče nimajo vsi študentje potrebnega tehničnega znanja, računalniškega znanja, ampak tu imamo tudi ustvarjalnost, podjetništvo in drugo, kar povežemo s tem. Tako da so lahko ti mladi ljudje inovatori jutrišnjega dne in so potem lahko pripravljeni ustvarjati inovacije, ki pomagajo reševati izzive v družbi. Te programe imamo sedaj na univerzah, ocenili smo jih in zdijo se nam, da zelo dobre, kajti osredotočamo se na inovacije, veščine, spretnosti. Vsi ti programi imajo tudi močno dimenzijo mobilnosti. Torej, ti študentje morajo običajno vsaj dve druge države članici in dobijo potem dvojno diplomo in tudi oznako EIT, da so torej dosegli te rezultate učenja, ustvarjalnosti, inovacij, podjetništva. Če gremo naprej, tu imamo vedno več povdarka na digitalnem izobraževanju, EIT e Digital. Tu imamo en program, ki je tu zelo pomemben, to je ta digitalna akademija. Načrtujemo spletno izobraževanje s fizičnimi razredi, to povezujemo. Imamo tudi močno dimenzijo podjetništva. V zadnjih letih je EIT oblikoval druge pilotne projekte izobraževanja, recimo za ženske podjetnice. Delamo z mladimi deklicami, ki so stare od 12 do 18 let, zato da bi spodbujali digitalne veščine, da bi jim pokazali primere uspešnih ženskih podjetnic in da bi jih spodbujali za to, da sodelujejo v inovativnih sektorjih in da diplomirajo na tem področju. Tudi s tem se ukvarjamo. Sedaj pa prihodnost. Kajti EIT sedaj pripravlja svojo strategijo po letu 2021. Decembra smo to poslali Evropski komisiji. V tej novi strategiji smo si zadali štiri cilje. In sicer, da bi izhajali iz dobrega izhodišča, ki smo ga že ustvarili v EIT, želimo izhajati iz uspešnih orodij, uspešnih vzorcev, modelov, ki jih imamo. To bi radi nadaljevali, krepili inovacijski ekosistem, ki ga imamo, da bo to še bolj močno, da bi dosegli vse evropsko kritje. Tu imamo že dobro izhodišče, potem želimo še naprej reševati izzive v družbi z obstoječo pomočjo, ki jo imamo, ampak tudi pri novih projektih, recimo tudi pri kulturi in ustvarjalnih industrijah, na to bom prišel čez nekaj trenutkov, in želimo še naprej imeti uspešne programe učenja podjetnikov in želimo razširiti to, tudi izven univerz, kajti sedaj se sredotočamo bolj na univerze. Več, ko bo uspešnih inovacij, bolj jih bomo širili. Tako da bo cela Evropa imela prednosti od uspešnih inovacij, da bomo ustvarili sinergije z drugimi programi. Torej, del strategije je tudi ta, da imamo novo inovacijsko skupnost glede kulture in ustvarjalnih industrij. Seveda to močno vpliva tudi na vaše področje pristojnosti, odbora za kulturo. Torej, nakratko bi tudi to predstavil, kar zadeva vas in rad bi slišal vaše povratne informacije, vprašanje o tem. Torej, predlagamo, da bi mi kot inovacijska skupnost pri kulturnih in ustvarjalnih industrijah v IT e odstopili od tradicionalnega pristopa, ampak seveda bi lahko reševali tudi vse izzive, s katerimi se sooča Evropa na področju kulture in ustvarjalnosti. Vi to poznate bolje kot jaz ustvarjalnost je v bistvu, je v srču ustvarjalnih industrij. Ne glede na to, koliko digitalizacije imamo, je veliko novih priložnosti na tem področju. Istočasno ima Evropa zelo močno kulturno dediščino, ima močno kulturno vsebino, ampak ni pa dobra pri prenašanju tega na inovacije, inovativne produkte, storitve in drugo, kar državljani potrebujejo, česar imajo kot državljani prednosti. Seveda imamo razlike po evropskih regijah, ampak nasplošno lahko vidimo, da tu Evropa ni med prvimi. Tu imamo veliko neizkoriščenih priložnosti v tem sektorju. Model EIT-ja s tem, da ustvarjamo vse evropske skupnosti, bi lahko pomagal pri tem, da bi sprožili ta potencial, da bi ga bolj izkoristili. To lahko tudi priložnost za to, da je Evropa veliko bolj prepoznavna na globalni ravni. Da smo veleposlaniki vrednot, preko kulture, kulturnih vrednot in da to predstavljamo in zastopamo v celoti. Kaj lahko pričakujete od inovacijske skupnosti kulturne in ustvarjalne industrije, če bo to šlo naprej? Najprej lahko pomagamo pri prehajanju drobitve v tem sektorju, zato da bi imeli kritično maso za raziskovalce, podjetnike, študente in učitelje, da bi to imeli na vseevropski ravni potem bi lahko imeli nove vladne modele javno-zasebna partnerstva, da bi imeli aktivne vključene državljane po vsej Evropi, da bi se vključevali v kulturne in ustvarjalne dejavnosti. In res bi ustvarili eh, pravi gospodarski učinek za rasti delovna mesta, da bi imeli nove podjetnike, nove tehnologije, nova delovna mesta na tem področju. In mi ponujamo to sistematično dogoročno, kajti neocijske skupnosti se s tem ukvarjajo 7 do 15 let ki imamo 400 milijonov evrov financiranja iz Evropske unije, torej s tem res lahko vplivamo, res lahko spremenimo stvari. Tu se bom ustavil, bolj konkretno ponujamo izobraževanje za podjetnike, pospešitev za start-upe, zagonska podjetja, tako da jim lahko pomagamo. To pa potem prinaša nove izdelke, nove storitve, nove trge. To je priložnost za Evropo, da raste gospodarstvo gledano tudi skupaj preko kulturne bogate dediščine. Seveda so to pozitivni načrti, to potrebujemo v Evropi, sedaj pa me zanimajo vaša mnenja, stališča, povratne informacije. Sreda lahko odgovorim tudi na vprašanje. Herzlichen Dank äh, für Ihren Vortrag und die. Najlepša hvala, najlepša hvala za predstavitev in tega, kaj načrtujete za prihodnost. Imam eh, dve prijavi k besedi. Prva je Helga Trupl. Hvala za to predstavitev. Nekaj vprašanj imam za vas. Ko sem leta 2004 postala evropska poslanka, smo imeli agendo Evropske komisije z jasnimi cilji da bi leta 2010 bili največja globalna družba znanja. Torej ni nam uspelo. Še vedno nismo postali to, tudi leta 2018, ne, vsekakor ne na globalni ravni. Zanima me, kaj vi vidite kot ovire. Pravite, da je veliko neuspehov na trgu, veliko inovacij, ampak to eh, ne gre na trg zaradi digitalnih. Uh, monopol različnih Amazonov, Jeff Bezosa, ki je najbogatejši zemljan. Torej, mi Evropejci oklevamo in zakaj gre pravzaprav? In zanima me, če lahko omenite razloge za to, kaj ti to, kar ste vi rekli, je odlično. Sedaj bomo res imeli prave gospodarske učinke, inovativne skupnosti. Čez 7 do 14 let to lahko drži. Vi želite imeti javno zasebno partnerstvo, to ni nič novega in želite vključiti državljane. In to vedno govorimo, vedno pridigamo o tem. No, če sem posebej iskrena, ne vidim pravih razlik tu. Kaj pa spremembe? Pravite, da bo ET imel te učinke. Zakaj bi vam verjela sedaj? Ko pa nismo imeli rezultatov v predhodnem desetletju. Hvala. Vielen herzlichen Dank, Kristina Libačka. Gospa Libačka. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Ja również. Hvala, gospa predsedujoča. Thank you.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 In sicer naj bi inštitut zajel tudi absolvente in uh, doktorante, ki uh, inovativno delujejo. In sicer me zanima, ali so uvedli ta projekt. In drugo vprašanje, navezala bi se pri tem na gospod Trupel. Eh, obstaja zelo velika ozemeljska razdrobljenost. Zanima me, zakaj. In tretjič, Seveda je dobro, da to obravnavamo kot uh, kulturno dobrino, ampak zanima me, kako eh, podpirate podjetništvo. Najlepša hvala. Najprej bomo dali besedo Kernu za odgovore na ti dve vprašanji, ki nista najenostavnejši. Hvala, bo začel s prvim vprašanjem. Ja, da bi tu neposredno povezovali delo EIT s splošno situacijo v Evropi glede raziskav in inovacij, seveda ni najboljše. EIT ne more eh, sam preseči to vrzel in pomagati na inovacij v Evropi. Mi lahko prispevamo in preko te študije iz lanskega leta, preko ocene učinka, tu sedaj vidimo konkretne dokaze, da smo se potrudili. Mi smo le majhen delček, v celotnem programu obzorje 2020, to je eh, nekaj, kar znaša 4 odstotke obzorja 2020. Ja, pomagali naj bi Evropi, da gre naprej na področju raziskav in inovacij, ampak mi ne moremo tu biti sami. Tudi obzorje 2020 ni edini program. Vidimo nekaj napredka, vidimo nekaj dobrih premikov, ampak dilema, ki jo opisujete, je bila. Uh, identificira pred desetimi leti in še vedno obstaja. Mi zaostajamo, premalo inovacij, zmogljivosti, več moramo postoriti, ampak ne moram zdaj reči, ja, ustavimo obstoječe programe, ampak uh, jih je treba povečati. Za to gre. Ja. Torej, storiti moramo še več. Potrebujemo še več trudov. Vsem prav imate, na digitalnem področju Evropa zaostaja nekateri drugi po svetu tu močno napredujejo, ampak to je tudi priložnost, kajti imamo nova področja, tudi na področju kulture in stvarjalnih industrij, imamo potem tudi energetiko, podnebne spremembe, živila, zdravje, imamo tudi druga področja, kjer bi Evropa lahko ponovno bila vodilna na globalni ravni, da bi bila zmagovalka pri inovacijah. To želimo doseči. K temu želimo prispevati. To predlagamo, predlagamo, da bi Evropa storila še več kajti potrebujemo več, več uspehov, več inovacij, da bi dohiteli druge. Glede vaših vprašanj o poročilu, to, kar je bilo objavljeno leta 2014, tam smo videli dvoje. Najprej to, da EIT še ni pokazal vseh rezultatov in učinkov, potem naj bi to bilo tudi zapleteno pri delovanju. Mi smo storili veliko, da bi to rešili, EIT ima tudi nove pobude in pri tem se treba tudi vedno učiti, kaj popraviti. Sedaj pa lahko vidimo konkretne rezultate in učinke. In to je bilo res potrjeno lani, kajti imeli smo dve študiji. Veliko smo se potrudili, da bi vse ostalo enostavno, da bi poenostavili naše delovanje. Seveda imamo tisoč partnerjev po Evropi, imamo šest novacijskih skupnosti, veliko je zapletenih vedikov. Ampak, če želimo, da so inovacije učinkovite, morajo biti enostavne. Zlasti tako, kako podpiramo te skupnosti in uspelo nam je zmanjšati kompleksnosti in sedaj vidimo rezultate poenostavitve. Potem ste spraševali o razlikah po Evropi, zakaj je toliko razlik pri inovacijah, pri inovacijskih zmogljivostih, tudi to vidimo. Vidimo tudi, da to, kar počnemo, je pomembno za inovacijske vodje za tiste hube, ki obstajajo v Berlinu, v Štokholmu, v Londonu, v Parizu. To je močno potrebno tudi na polskem, mačarskem, romuniji, da bi spodbujali stelovanje med univerzami, raziskovalnimi centri in podjetji. Leto 2014 smo oblikovali regionalne scheme. 17 držav, ki jih sicer prej nismo imeli pri nas, je sedaj vključenih v to, tako da vidimo tu kar nekaj financiranja, ki gre za e IT za druge države in to se je podvojilo tudi v obzorju 2020 povprečju. Torej res se trudimo, da bi pomagali, da bi presegli te razlike, da bi gradili inovacijske zmogljivosti po vsej Evropi, kajti EIT je inštitut za celotno Evropsko unijo. Najlepša hvala, gospod Zver. Hvala. Poslanstvo vašega inštituta je izjemno pomembno. Prebili bi to, kar ste nazadnje rekli, po celi Evropi praktično močne inovacijske centre. Še posebej zato, ker Evropa izgublja, kot ste tudi sami ugotovili, to tekmo v inovativni ekonomiji, zlasti Kitajska, Eh, na drug način kot Evropa in tudi Indija. Eh, njihove ekonomije so vedno bolj zahtevne z dodano eh, tehnološko vrednostjo in včasih se zdi, da Evropa malo kot ustarela dama malo zaostaja. Kaj bi morali narediti, da bi inovacije postale ne samo politika ali pa da ne samo, da bi imeli strukture, inštitucije in podobno, ampak da bi inovativni način, eh, da bi postale inovacije kot način življenja evropskega. To, kar je bilo rečeno pred stoletji in več, kot je Max Weber dejal, ne, da imamo inovativnost v genih, da imamo a, eh, to kapitalističen način produkcije v, v, v svojem svoji delovni etiki, v svojih civilizacijskih in religijskih sistemih in da je to naša primerjalna prednost. Ampak ta, ta primerjalna prednost je izginila z zadnjih desetletij. Ne? A, a mislite, da bi bilo dobro, da bi z, inova, z inovacijami že vzgajali, prizgajali, izobraževali že majhne otroke, da bi potem res to postal nek način našega življenja? Hvala. Viel herzlichen Dank. Luigi Morgano. Hvala lepa, gospod Morgano. <clears throat> Hvala lepa. Pravzaprav ste omenjali štiri stvari. Podjetništvo, kulturo, inovativnost, raziskave. To so bile, bile poglavitne besede. In ustvarjali ste eh, pri eh, ustvarjalnosti, kot če, kako bi rekel, kot če bi bila inovacija neke vrste posledica. No, potem pa ste govorili o um, proizvodnih inovacijah. Torej, pojavilo se mi je tole vprašanje, spontano vprašanje. Evropski parlament je sprejel resolucijo o ustvarjalni kulturni industriji. In določene stvari smo zelo jasno zahtevali. Želeli smo, eh, da je to strategija, da to financira EFSI, da eh, uvedemo ukrepe. In ni res, da, pod, eh, da smo na tem področju za drugimi, torej da tukaj zaostavljamo. Sprašujem vas sledeče. Glede na ta vprašanja, glede na na prošnje po financiranju, torej eh, tukaj imamo EFSI, EFSI 2, naj bi naprimer prinašal eh, napredne rešitve, ki se nanašajo zlasti na majhne srednje velika podjetja. Ampak vemo, da eh, so hrtenica majhne srednje velika podjetja, torej druge države so sprejele drugačne izbire. Torej, mi želimo, da imamo konkurenčno industrijo ampak zanima me sledeče, sa 20 milijoni evrov. To je znaten znesek. Torej, s tem denarjem, glede na celoten kontekst, kaj lahko dosežemo? Kajti več čas govorimo, morali bi, morali bi, morali bi, ampak to ni naloga politike, to tudi ni naloga vodja inštituta. Mi, mi bi morali reči, potrebujemo to, to, to, to, to, torej projekt, ki odraža resničnost. In spet imamo v mislih obstoječe raziskovalne centre, ki delajo, ki proizvajajo. In potem bi rad omenil še en vidik. Ne smemo uh, misliti, da gre pri inovacijah samo za inovacije proizvodov, kajti tudi eh, tukaj uh, obstajajo številne odličnosti v Evropi. Seveda bi lahko dosegli kaj več, ampak nismo tako slabi. Uh, ne smemo ostati. Uh, v preveč osko, osko gledi v tem smislu. To bi bile moje pripombe. Najlepša hvala, mogoče še ena dopolnilna vprašanje z moje strani. Cela vrsta govoric eh, leta na okoli, kar zadeva te programe. In ena od teh govoric, eh, ki mi je prišla na ušesa, pravi, da področje inovativnih industrij v novem programu eh, obzorja 2020 sploh eh, ni več zastopano. Zato moje vprašanje, kaj se bo potem zgodilo z vašo zamislijo prihodne perspektive, da se bolj ukvarjamo z kreativno industrijo? kar se pretežno financira iz eh, obzora 2020. A poznate te eh, govorice? Vče nam lahko poveste, če se kaj te, za tem skriva ali ne, če želimo več vlagati v inovacije, če smo si to postavili za moto, potem bi lahko tukaj se vzpostavilo nasprotje. Hvala za te komentarje in vprašanje. Najprej bi komentiral in potrdil pripombe kolega Zvira. Posem se strinjam z vami, vi ste zelo dobro pisali naše delo, kako ustvarjati bolj podjetniško kulturo v Evropi. Jaz bi bil nekoliko bolj optimističen, ker močno sodelujemo s študenti, z mladimi, zagonskimi podjetji in vidimo veliko navdušenja, veliko potencijala tudi v Evropi, da bi šli naprej, da bi ponovno oživeli podjetništvo in storjalne ideje, ampak če tem študentom in talentom ne dajemo pravega ekosistema, prave podpore, obstaja tvegan, da bodo zapustili Evropo, da bodo šli v Silicon Valley ali kam drugam, ker bo nekdo drug pomagal njim prenesti to v prakso. Želimo jim pomagati pri takšnih inovacijah, da bi imeli tak ekosistem, da mladi ostanejo tu da prenaša idejo v prakso, da bi v bistvu pravzaprav še pripeljali podjetnike v Evropo preko različnih programov. In kaj želimo storiti bolj konkretno? Seveda moram povedati na kratko, ampak mi smo to podrobneje razdelali. Inovacijska skupnost naj bi se razvila od 7 do 15 let. Takrat lahko postane finančno vzdržna po tem obdobju, da lahko deluje tudi brez nadaljne evropske podpore. Bolj konkretno imamo 400 milijonov evrov, to je katalizator, zato da bi vključili druge naložbe, druge dejavnosti, drugih industrij, univerz, raziskovalnih organizacij, da bi ustvarjali izobraževalne programe, da bi ustvarjali to podjetniško kulturo v Evropi, res je, da bi ljudje želeli biti inovatori tudi na področju kulture, ustvarjalnih industrij, imamo tudi različne pospraševalnike, recimo videli smo, eh, koliko prednosti imel Skeleton Technologies, torej iščemo dobre ideje, pomagamo zagonskim podjetjem, da rastejo, da postanejo uspešni, da ustvarijo eh, veliko učinkov, ustvarijo delovna mesta. Imamo tudi konkretne projekte, univerze, raziskovalni centri, vsi stolujo glede konkretnih izdelkov, da dajo to na trge te inovacijske skupnosti to počnejo in to počnejo zelo uspešno. Tudi v tem sektorju uh, vemo, da je veliko razdrobitve, imamo kulturno dediščino, to mogoče ni veliko povezav z ustvarjalno industrijo, da bi ustvarjali uh, poslovno okolje, imamo glasbeno industrijo, filmsko industrijo, tudi drugo, kar je precej razdrobljeno. Torej, naš model sodelovanja, da bi združili vse deležnike, lahko kaj spremeni imamo lahko spremembe, glede tega, kar nismo dosegli. Zato, ker je to lahko vse evropsko, glede vašega vprašanja, glede obzorja 2020, kako bo potem z drugim devetim okvirnim programom, ne vem, nisem najbolj pristojen za odgovarjanje na to, to se obravnava Evropski komisiji, mi nimamo upogleda v to, kakšen bo naslednji okvirni program. Sveda se takšne ideje lahko financirajo iz prihodnih okvirnih programov, mogoče tudi v drugi obliki, ampak to je sekundarno vprašanje. Mislim, da smo sedaj pripravili strategijo, ki je smiselna, ki lahko prinese kar nekaj sprememb v Evropi. Seveda boste vi, komisija, parlament na svetu odločali o tem, ali ne gremo s tem naprej. Toliko za enkrat. Ja, vielen herzlichen. Najlepša hvala. Bi želela komisija kaj dodati? Gut, dann harren wir der Dinge, die da kommen. Dann danke. Če ne, potem se vam zahvaljujem, gospod Kern, za vaš prispevek in vam v prihodnje želim še veliko uspeha pri delu. O priložnosti vas bom ponovno povabili tako, da nam predstavite vaše nove pobude na področju kulturne in ustvarjalne industrije. Herzlichen Dank. Ja. Wir sind hier vorne gerade etwas erstaunt, dass die Kommission. Äh, Malce smo presenečeni, da komisija nima kaj povedati k tem govoricam, ampak vzeti to na znanje. In s tem smo prišli do konca našega dnevnega reda. Članom odbora želim prijeten večer, eh, koordinatorje pa zaprosim, da ostanejo v dvorani za sestanek koordinatorjev, s katerim bomo začeli čez 15 minut. Hvala lepa.